imamo še obrazložitve glasov, torej ne moremo prekiniti. Obrazložitve glasov in poglejmo. Najprej o spremembi proračuna. Gospa Doc ima besedo. ¿Cómo? Posel. A ver, señor Posel. Gospod Poselt. Gospod predsedujoči, vas in vaše vodenje zaseden zelo cenim, ampak danes moram protestirati. Številnim kolegom ste dali besedo dvakrat, gospodu Lenejo, Golnišu, Foksu, tudi jaz sem se želel oglasiti proceduralno pri koledarju zaseden in sicer glede zelo pomembne zadeve. Prosil bi vas, če lahko preverite, ali je predlog spremembe 4, ki je bil zavrnjen, ampak tukaj gre za temeljno vprašanje, ali ta vendarle ni bil nedopusten, kajti v eh, pogodbi ne piše 12 zaseden v letu, temveč 12 mesečnih zaseden in s predlogom spremembe Fox je bilo eh, predlagano, da bi avgustovsko in septembrsko zasedanje združili. Ne gre torej za september 1 in september 2, temveč avgustovsko in septembrsko zasedanje. In to, kar je, mislim, da je potrebno eh, pojasniti, da je to popolnoma nasprotno z zakonsko ureditvijo. No. Gospod Poselt, veste kaj, o tem smo že glasovali in zaradi tega ne moremo tega ponovno odpirati. Kakorkoli, bodite pripričani, da, so, da je predsedstvo vse te predloge sprememb za koledar zasedanj natančno proučilo. Gospod Sliter. Hvala, predsedujoči. Dela mikrofon? Ja? Dobro. Komisar nas je obvestil tik pred glasovanjem o trombinu, o svojem stališču in prosil bi vas, če ga lahko prosite, da nam posreduje statistične podatke, eh, ki utemeljujejo njegovo izjavo, da je to ekonomsko koristno za naše potrošnike, kajti to, da uporabljamo poceni ostanke mesa in jih rekombiniramo v zrezke, eh, namesto da jih uporabimo za klobase in podobno, da naj bi to bilo ekonomsko eh, koristno za eh, potrošnike, ne vem, če drži. Eh, komisar je prav tako podal primerjavo z eh, mletim mesom, vendar so higijenski standardi za mleto meso in za. Eh, pripravljeno hrano drugačni. Če je komisar zavajal parlament pred glasovanjem, bi bila to huda napaka. In zato vas prosim, da komisarju napišete pismo za zahtevo po utemelitvi teh njegovih izjav. Ampak sedaj nismo pri tej točki, gospod Sliter, smo pri obrazložitvi glasov. Smo pri obrazložitvi glasov o spremembi proračuna in besedo dobi gospod Doc aquí, monsieur Liberas, qui a payé l'entrée. Où est la señora Dodge Où est la señora Dodge Pues tiene la palabra. No, torej ima besedo gospod Fajšman. Predsedo, dame a panove. Poštovani gospod predsedujoči, dame in gospodje, glasoval sem proti poročilu manjka o spremembi proračuna za prihodnje leto. Nisem namreč zato, da v času gospodarske krize parlament še kopiči sredstva in da ne izvaja vrčevalnih ukrepov. Sam nisem za to, da se poveča število zaposlenih in eh, povečajo sredstva za eh, plače asistentov, poleg tega, kar imamo že v tem trenutku. Poslanci naj bi dobili 1000 500 evrov dodatno na mesec za zaposlitev asistentov. In eh, to so pod črto skupno milijoni. In eh, če javnost zdaj kritizira delo poslancov, je to predvsem zato, ker eh, trošimo preveč denarja. Cela Evropa mora vrčevati in zato nisem glasoval za ta predlog. Najlepša hvala, gospod Fajšman. Podlibratske. Hvala lepa, predsedujoči. Za razliko od predgovornika sem glasoval za ta predlog spremembe proračuna. Tukaj ne gre zgolj za knjigovodsko spremembo. To je zelo, zelo smiselna sprememba. Iz česa to izhaja? To izhaja iz novih pooblastil parlamenta, eh, organa, ki je zdaj pridobilo pomembna zakonodajna pooblastila. Državljani od nas, poslancev, pričakujejo, da bomo sposobni Eh, ustrezno korigirati predloge komisije, da bomo sposobni ustrezno korigirati predloge sveta in eh, spomnimo se, da ima vsak komisar na stotine ljudi, ki eh, delajo v zaledju, mi imamo samo posameznike. Tako da tukaj ne gre za nekakršno vrčevanje, o kakršnem je bilo tukaj govora, temveč gre zgolj za odgovor na našo novo funkcijo, našo novo ulogo in hvala gospodu poročevalcu Vladimirju Manki za odlično poročilo in hvala vsem za pozornost. Hvala. Sedaj pa imamo obrazličev glasov o poročilu Mikolašik, o presaditvah. Gospa Biganin ima besedo. Dosta? Dosta? doscientos para no está Miguelín sí sí está. pues y por qué no habla no no ha sentido no Señor Bigenin, tiene la palabra. Gospod Bigenin, besedo imate. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че подкрепих докладите, свързани с... Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Glasoval sem za poročilo o standardih kakovosti in varnosti človeških organov namenjenih za presaditev, eh, kajti povedati moram, da obstajajo velike razlike med državami članicami in upam, da bo akcijski načrt eh, zagotovil to, da bodo države članice uskladile kriterije v prihodnosti. In rad bi to povedal zato, ker ima naša država, Bolgarija, 35 krat manj darovalcev organov kot Španija, naprimer. In ti problemi so povezani s celotno verigo, od obveščanja državljanov do same presaditve in eh, po presaditvene nege. Prav tako nimamo zadostnih baz podatkov, Uh, nimamo zadostnih uh, naprav. Bolgarija tudi ni članica eurotransplanta in postoperativna uh, nega in zdravljenje tudi nista ustrezni. Uh, Obenem nimamo tudi ustreznih organov, ki bi izvajali uh, naknadno uh, spremljanje. Tänan , härra president , ma olen siin ka mina hääletasin <clears throat> antud raporti poolt Hvala lepa, predsedujoči, tudi jaz sem glasovala za to poročilo, kajti to poročilo vzpostavlja enotne zahteve v vseh državah članicah, kar zadeva standarde kakovosti donatorjev oziroma darovalcev eh, organov. Na ta način se bo izboljšala zaščita darovalcev organov, prejemnikov, organov, okrepilo se bo, se bo sodelovanje med državami članicami in s tem poročilom mislim, da lahko ponudimo boljšo priložnost več kot 56 tisočim ljudem širom Evropske unije, ki čakajo na presaditev organov v tem trenutku. Hvala lepa. Hvala lepa, besedo ima gospa Morkunajte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 56 tisoč državljanov čaka na organe. Pomanjkanje organov pa vodi tudi v drugačne težave, kot je kriminaliteta. Upamo, da bo to prispevalo k vzpostavitvi sistema donatorjev organov, ki bo omogočil varen način transplantiranja. Hvala lepa, gospod Kastlem ich habe für diesen Bericht gestimmt und glasoval sem za to poročilo in čestitam kolegu Mikolašku za odlično delo. Mislim, da je danes velik dan, ko se zauzemamo za enotne standarde, več varnosti za prejemnike in donatorje organov. In upam, da bo to prispevalo k poenostavitvi sistemu med državami članicami in zato me veseli, da smo s tako veliko večino izglasovali to poročilo. Hvala lepa gospod howitt Hvala lepa, predsedujoči. Tudi sam zelo pozdravljam to poročilo in eh, evropsko vlogo pri presaditvi organov. Zakaj ne bi uporabili tega sistema za reševanje eh, življenj? Zato je smiselno, da poenotimo naša pravila. Če tudi to ni bilo del razprave, naj izrazim svojo osebno podporo za eh, sistem opt-out na mesto opt-in. 80 odstotkov državljanov podpira donacije in eh, samo nekaj jih pa ima kartice donatorja, organov, darovalca organov. Pred kratkim je umrl eden od mojih prijateljev, zaradi tega, ker nismo mogli najti pravočasno organa. Tudi v eh, moji, moji bolinem okraju imamo izkušnje za transplantacijo organov, ki bi jo moralo, morali deliti, omogočimo presaditve čez meje. Hvala lepa, gospa Kalmbah. Najlepša hvala, lahko se samo pridružim besedam svojega predgovornika. Tudi sama sem zelo hvaležna, da smo danes sprejeli ta dokument z veliko večino. Ko slišimo, da trenutno 56 tisoč evropejk in evropejcev čakajo na primeren organ, zato da bi lahko izboljšali kakovost življenja ali pa sploh preživeli. Potem je jasno, da je potrebno tukaj poenotiti in poenostaviti standarde in omogočiti lažji dostop do organov po celotni Evropi. Hvala lepa. Gospod Semke ima besedo. Hvala lepa, tudi sam se zelo zauzemam za sprijem tega dokumenta. Menim, da je to korak v pravo smer. Pa vendar, če upoštevamo tudi stopnjo kakovosti tega sistema, moram dejati, da je to šele prvi korak v pravi smeri. Če si želimo imeti več darovalcev, potem v Evropski uniji potrebujemo boljšo kampanjo za prevencijo, preventivo in informiranje ljudi. Kaj kajti če temu, kar smo zdaj storili, ne bo sledila ustrezna informacijska kampanja, potem ne bomo dosegli nič. Hvala lepa. Zdaj prehajamo na koledar. Gospod Keli ima besedo. Uh, Najprej naj čestitam vam za dobro upravljanje s to zadevo, upoštevali ste vloge in držali ste se tega, kar ste si zastavili. Če ne bi tega naredili, bi bili še zdaj tukaj in še glasovali. Zdi se mi, da je bilo vaše mnenje zelo dobro. Prav tako velja, da potrebujemo hitrejše in bolj dostopna pravila za seje v Štrasburu, bi pa čustil tudi kvestorjem, sploh Jimu Higginsu in ostalim, ki so si zelo prizadevali, da bi dosegli boljše pogoje za transport do letališča v Frankfurta. Kar zadeva tudi cene prenočiš tukaj, če bi bile enake. Eh, takrat, ko imamo plenarna zasedanja, ko takrat, ko jih ni, potem bi bilo to bolj koristno, potem bi raje prihajali v Štrasburg, ki je lepo mesto, radi prihajamo in ko smo enkrat tukaj, smo tukaj z veseljem. Hvala lepa, gospod Keli. Gospa Indrekjene, želela sem k Mikolašiku še nekaj povedati. The previous one and you want to I, I, I sent my message and eh, poslala sem sporočilo in bi to želela narediti. Glasovala sem za resolucijo glede transplantacije presaditve človeških organov. Mnogi ljudje umirajo vsak dan zaradi tega, ker jim odpovedujejo organi in ker nimajo na voljo nobenega zdravega organa. Lahko pomagamo ljudem, ki čakajo na organe, in s tem rešimo njihova življenja. Kar potrebujemo je dobro koordiniran sistem transplantacij oziroma presaditev in darovanja organov. Bi pa opozorila na zelo pomembno točko, politično točko in sicer za načelo eh, brezplačne prostovoljne gadajanja organov. Zdravstvene organizacije in svete Evrope pravijo, da je v mnogih državah eh, sveta ljudje dobivajo veliko denarja za to, da darujejo organe. Imamo poročila o tem, da ljudi ubijajo za to, da bi dobili njihove organe, naprimer na kitajskem. Prav tako se zavedam mnogih primerov, kjer v posameznih državah predstavlja transplantacija velika tveganja, zaradi tega, ker se izvaja pod zelo slabimi pogoji. Zato bi se še enkrat zahvalil tistim, ki so pripravili to resolucijo, predvsem pa poročevalcu gospodu Mikolasku. Hvala lepa, gospod Andrej Kjena. Zdaj pa prehajamo na naslednjo temo. In sicer gre za lepljenje mesa. Glasovala sem proti prepovedi trombina, kajti gre za predlog, da bi jasno etiketirali označevali meso, ki je zlepljeno. Tega naj ne bi dovoljevali v restauraciji, kajti tam ni mogoče ustrezno označevati blaga. To je tudi postalo zelo jasno. Te razprave ne smemo voditi tako zelo dramatično. Trombini imamo v vseh vrstah mesa. Če ga želimo preprečevati, ne smemo jesti več nobenega mesa trombin v skladu z oceno Evropske komisije ni škodljiv za zdravje, to je bilo tudi znanstveno preverjeno. Pomembno pa je, da ne zavajamo potrošnikov. Ustrezno informiranje in ustrezna informacija morajo biti na oznakah, na etiketah. Če bomo to prepovedali, bomo odprli Pandorino skrinjico, če bomo tukaj začeli, ki se bo vse skupaj končalo. Treba je zagotoviti svobodo potrošnikov, zato se zauzemamo, nikogar ne smemo prestrašiti, ne v politiki, ne na področju varnosti prehrane. Gre za snov, ki ni estropena, želimo označevanje, ne pa prepoved. Gospa Maginis. No está? Bien. Tiene la palabra la señora Sommer. Je ni potem gospa Zomer. President, Hvala, predsedujoči. Resolucija, ki smo danes sprijemali eh, glede prepovedi trombina, gre, tukaj gre za čisti populizem. In tako ne bomo izpolnili naše odgovornosti, če se ne bomo več eh, orientirali po znanstvenih izjavah eh, oziroma znanstvenih spoznanjih, kaj je trombin. Trombin je naravni encim, ki se nahaja tudi v krvi in tako je tudi v mesu. In vsak od nas eh, ima v sebi veliko trombina. Če, ga, če smo ga zdaj prepovedali kot aditiv za živila, lahko zdaj sploh še obstajamo ali pa se moramo eh, nekako nekam odstraniti kot poseben odpadek. Na ta način zavajamo potrošnike ko se proizvod eh, pripravi na tak način, da zgleda kot nekaj drugega. To želimo preprečiti z ustrezno direktivo o označevanju. Tukaj imamo veliko pravila proti zavajanju potrošnikov, tukaj imamo tudi dodatne eh, podatke pri označevanju eh, posebnih proizvodov. To je predlagala tudi Evropska komisija za proizvode, ki vsebujejo trombin kot lepilo. Naj pozorim na to, da imamo mnoge podobne encime, ki niso prepovedane in se kljub temu uporablja. Hvala lepa, gospa Sommer, gospa Weisgerber. Varstvo potrošnikov je za me nekaj zelo pomembnega, zato se zazemam tudi proti vsakemu zavajanju potrošnikov. Zato se tudi borim eh, v okviru uredbe o označevanju živil. Za ustrezno označe, označevanje imitatov eh, živil, zato se strinjam z komisijo v njenem mnenju. Danes smo glasovali o zlepljenem mesu. Gre torej za lepljenje mesa, ki se potem prodaja kot visokokakovostni proizvod. To po mojem ne gre, sploh če to potrošniki ne vedo. Moja odločitev danes ni bila lahka. Komisija je predlagala zelo obširno dožnost označevanja tovrstnih živil. Problem pa je, da kljub temu lahko pride do zavajanja potrošnika, kajti trombin je težko dokazovati v končnem proizvodu, lahko se uporablja in se potem ne označi kot takšen proizvod. Zato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 teptala človekove pravice področnikov v, na mačarskem pri vsaki demonstraciji, je prihajalo do nemirov, ti nemiri so bili nasilno odpravljeni. Pravna služba je ponudila svojo pomoč. Večina teh primerov je že pred sodišči, imeli pa smo tudi primere, kjer smo morali vse do Štrasbura, do sodišča za človekove pravice. Evropska unija zdaj dela na tem, da bi izkoristila pristop k konvenciji za človekove pravice kot eh, Razlog za to, da oniči vlogo tega sodišča, naj upozorim vse, da je treba, upošte, da je treba uh, obravnavati to težavo in treba je protestirati proti poročilu Atondo zaradi tega, ker uničuje varstvo človekovih pravic v Evropi po tem novem sistemu. Naša zgodovinska dožnost je tudi zaradi mačarskega predsedstva, da ustavimo ta proces in ga prepriči. Senjora, senjora Morvaj. Gospa Morvaj. Ja. Naj vas obvestim o tem, da ste govorili o drugem poročilu gospodu Antondo. Poklicali ste me, prijavila sem se za poročilo Antondo, vi ste predsednik in vi ste me pozvali k besedi. In uh, sem se odzvala in govorila o tem, za kar sem se prijavila. No se preocupe, porque quedará debidamente registrado. Saj ni nič eh, narobe, zadevo smo si zapisali, bomo to vključili tam, kamor sodi. Vendar še nadaljujemo z trombinom, gospa Makunete. Meninke, eh, šitajte maganjete na išti. Hvala lepa. Dolg diskusij v Evropos parlamentu. Gre za problem, ki je povzročil velike diskusije v parlamentu in tudi v družbi. Mislim, da je prepoved. Uh, aditiva ali kakšnega proizvoda, slab način ni eh, izhod iz eh, težav. Potrošnik mora imeti pravico, da izbira na osnovi informacij, vseh informacij o tem eh, proizvodu. Drugače bo zelo težko obvladovati celotno proces. Dan današnji, ko je veliko informacij dostopnih na različne načine, še vedno nismo vsega zagotovili ustreznih in jasnih formulacij glede informiranja, glede tega, kako potrošniki dobijo natančne in prave informacije o proizvodu, ki ga kupujejo, tako da bi natančno vedeli, kakšne so sestavine tega ali drugega proizvoda. Mislim, da se z javnostjo nismo dovolj eh, posvetovali. Hvala lepa. Kastler mislim da imajo evropski državljani pravice radi imajo poštena živila in radi imajo poštene politike in spoštujem to javno mnenje in zato mislim da lahko tudi oziroma da ne smemo ignorirati javnega mnenja in ga ne smemo samo odštempljati kot populizem moramo zaznati to kar nam državljani dajo na pot. In če so naši voljivci, naši državljani mnenja, da prava živila, pravo meso, tudi mora biti pravo meso in da ne sme biti zlepljeno meso iz ostankov, potem moramo tudi poskrbeti za to, da to ne bo možno. Zato sem glasoval proti dovoljenju za trombin kot neke vrste lepilo za živila. Hvala. Hvala, sedaj pa gospa Kalembah. Hvala lepa. Tudi jaz sem glasovala za resolucijo proti uporabi trombina kot dodatek živilom, kajti argumenti komisarja me danes niso prepričali. V Evropi ne želimo lepljenega mesa, če tudi je trombin encim, ki sam po sebi ni škodljiv, pa je z sestavo ostankov mesa postane to nek eh, stisnjen izdelek in tako se poveča možnost napada bakterij. Po drugi strani pa je bilo to jasna odločitev za potrošnike v Evropi in proti zgolj gospodarskim interesom industrije. Potrošnikom, ki želijo zrezek, moramo ponuditi zrezek, ne pa neko lepljeno meso. Torej danes poziv komisiji naj ta trombin ne dopusti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa poročilo Perejo v zvezi z presaditvijo eh, organov in darovanju. Hvala, tudi jaz sem od, bi rad, jaz bi pa še nekaj povedal v zvezi z poročilom trombin. Hvala. Trenutna razprava o lepljenem mesu kaže, da vsi proizvajalci niso pošteni do svojih potrošnikov. Zato se zozimam za to, da so vsa živila označena tako, da je zavajanje potrošnikov nemogoče. Če se uporablja ta encim, potem mora biti to tudi jasno označeno za potrošnika in to je temelj del, del, delujočega in poštene zaščite potrošnikov. Potrošnik mora imeti dovolj informacij, da se odloči v svojem interesu. Potem pa še nekaj v zvezi z lepljeno šunko. Tu še nismo razpravljali za potrošnike, ali to želi ali ne. On sam mora vedeti, kaj želi in kaj bo pojedel. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa poročilo Perejo, akcijski načrt o darovanju in presajanju organov gospa weir. ma tervitan tegevuskava ja andsin selle. hvala lepa pozdravljam ta nov akcijski načrt in zato sem glasovala zanj mislim da je to korak v pravo smer in mislim tudi da moramo vsi sodelovati za to da rešimo ta problem potrebujemo ukrepe na ravni evropske unije saj to okrepi tudi delo držav članic pri izboljševanju kakovosti in varnosti presajenih organov. S tem pa bo izboljšala tudi zdravje in nasplošno sistem. Mislim, da imajo države članice sedaj možnost, da uporabijo deset ukrepov v svojih nacionalnih na akcijskih načrtih, ko jih bojo začeli izdelovati. Mislim, da je naša dožnost, da pomagamo tistim, ki delajo v zdravstvenem sektorju v dobro celotne Evropske unije. Andri Kjene. Hvala, gospod Andri Kjene. No, jaz sem že povedala svoje mnenje na priporočilu Mikolašek, ker je mnenje enako tudi tukaj. Bi samo to potrdila. Hvala. Gospod Mastela. Pristop eh, k Evropski konvenciji je nedvomno napredek v integraciji Evropske unije, kjer zaščita člen temeljnih eh, svoboščin je bistvenega pomena in zadeva primarne pravice. Menimo, da je zelo. Grazie Presidente. Menimo, da je izjemno politično pomembno, to, da eh, Evropski parlament lahko določi in pošlje določeno število predstavnikov v parlamentarno skupščino Sveta Evrope ob izvolitvi eh, sodnikov v Evropsko sodišče za človekove pravice. Spoštovanje človekovih pravic predstavlja temeljno eh, vrednoto za Evropsko unijo, kar je zajeto tudi v temeljnih pogodbah, ustanovnih pogodbah. Naj poudarim pomen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic za vzpostavitev nekega novega pravnega okvira za navedbo temeljnih smernic na področju pravosodja, notranjih zadev, varnosti in tudi predvsem v, oblik, v luči novih oblik integracije z vstopom v veljavo Lizbonske pogodbe in s sprejetjem stokolskega programa. Poleg tega to bo tudi dodatno pravno orodje in sicer možnost, da predložimo prijavo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v zvezi z neko kršitvijo ali pa z pomankljivim delovanjem neke Evropske institucije ali države članice v okviru Evropskega prava. Tudi ne smemo zanimariti prvega člena Evropske konvencije, na podlagi katerega se bo zajamšilo ne samo zaščito državljanov Evropske unije in drugih ljudi znotraj zemlje Evropske unije, ampak tudi vseh, ki spadajo pod njeno jurisdikcijo, pa čeprav zunaj njenega ozemlja. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa gospod Antonioci signor presidente sono favorevole alla. hvala predsedujoči naklonjen sem pristopu evropske unije k evropski konvenciji o človekovih pravicah kajti tako kot piše v poročilu atondo to je korak dalje v procesu evropske integracije to je korak dalje v smeru politične unije to je močan znak kar zadeva doslednost med evropsko unijo in državami ki pripadajo svetu evrope in kar zadeva tudi režim, režim na področju človekovih pravic na tak način bomo okrepili vrodo verodostojnost Evropske unije pri tretjih državah in to izkazuje tudi voljo potem, da eh, uskladimo na ravni pravosodja eh, temo pravic in temeljnih svoboščin. Torej, eh, za, po zaslu, zaslugo Lizbonske pogodbe Evropska unija je prvič mednarodni pravni subjekt, ima svojo pravno osebnost in torej upam, da podpis Evropske konvencije bo samo eden od prvih korakov za uveljavitev Evropske unije kot enotnega subjekta na ravni velikih mednarodnih pogajanj hvala. Eh, hvala, gospa Morvaj, vi ste o tej temi že spregovorili. Vaš prispevek odprej bomo vključili pod to točko. Gospod Golne. Gospod predsedujoči, jaz sem malce bolj zadržan kot eh, predhodniki. Ta Ideja, da bi to preverili pred eh, Evropskim eh, sodiščem za človekove pravice, je zanimiva. Nacionalna zakonodaja bi lahko bila vpliva na strani tega sodišča in to je kar zaskrbljujoče. Ta evropska, evropsko pravo v, ima v moji državi, v Franciji, prednost pred nacionalno zakonodajo ampak gre tu za neko podvajanje. V drugih državah članicah se sodbe sploh ne izvajajo ali pa se jih vključi v nacionalno zakonodajo. Treba je upoštevati človekove pravice in temeljne svoboščine in prispevek Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, to lahko pride do velikih zaostankov pri postopkih, predvsem, če bo prišlo do tega predlaganega mehanizma. Zato si želimo, da bi te določbe ločili od udeležbe, od, uh, udeležbe v samem postopku. Hvala. Hvala in tako smo sedaj pri temi pregleda konference o rimskem statutu Mednarodnega kazanskega sodišča v Kampali, gospod Golniš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 mednarodnem kazenskem sodišču. Tisti, ki so govorili o napalmu in o tem, da bi prebivalstvo Drezna uničili brez kakršnega koli razloga, tako kot tudi eh, prebivalstvo v Hirošimi, Nagasakijo in pa polske oficirje v Katinu, tudi to bi morali obsoditi. Tudi kazansko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo. je pri Miloševičem režimu prišlo do nezadovoljivega rezultata. Če si ogledamo sedaj naš krok držav članic, gre za Evropo, ki skrbi za to, da se izven Evrope tudi obsodi kazniva dejanja proti človeštvu. To gre za zelo kompleksno situacijo. Pa še zadnja pripomba. Cilj, ki mu države sledijo za doseganje mirovnega sporazuma včasih na neomejen čas podaljša spore in zato imamo pridržek proti temu um, poročilu. Hvala, gospa Andrej Neke. Hvala lepa, glasovala sem za to resolucijo. Za konferenco, ki bo začela delovati v letošnjem letu, kar precej držav je ustanovilo kazansko sodišče in je tudi ustvarjalo svoje statute, kar je temelj za dejavnosti teh sodišč od leta 2003. Sedaj je čas, da pregledamo te statute, predvsem prehodne določbe, ki so pač nastale v letu 2003. Vse države članice so ratificirale te statute. vendar pa delo sodišča ne upošteva določenih partnerjev, kot so ZDA, Rusija in pa Kitajska. In danes je parlament ponovno pozval te države naj ratificirajo statut in naj sodelujejo za mednarodnim kazenskim sodiščem. Osebe, ki so odgovorne za genocid v 21. stoletju, za vojne zločine, ne smejo biti obsojeni le zaradi moralnih vidikov, ampak tudi zaradi pravnih. Hvala lepa, gospod Andrikene. S tem smo zaključili obrazložitve glasov in zaključujemo do treh. Hvala.